tega, da je pomembno, da se poveča trgovina med temi državami in Evropsko unijo. Hvala za vašo pozornost. Much, Hvala lepa, gospod minister. Več resolucij je bilo predloženih v zvezi s to tematiko. Razprava je zaključena, glasovali pa bomo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu pa je izjava sveten komisije v zvezi z poročilom o napredku Islandije za leto 2010. Torej, obravnavali bomo Islandijo, svetu bomo dali na voljo par sekund, zato da se zamenjajo ustrezni predstavniki na svojih mestih. Mahate zato, ker želite besedo v okviru catch-the-eye? Dobro, smo zabeležili. No, kot sem rekel, Islandija nas čaka poročilo o napredku Islandije za leto 2010 v imenu sveta. Gospa Giri, pet minut imate na voljo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ur, igen nagyra értékelem az európai parlament. Spoštovani gospod komisar, spoštovani poslanci, pozitivna konstruktivna vloga Evropskega parlamenta je izredno pomembna tudi v splošnem delu, kot tudi kar zadeva pristopna pogajanja. Širitev Evropske eh, unije je eh, ena izmed prioritet eh, našega predsedstva 17. junija je Evropski svet enoglasno sprejel, eh, da Islandiji da status eh, kandidatke. In sicer 27. Eh, junija 2010 je potekala prva konferenca, novembra 2010 pa se je začel proces screeninga. Proces poteka po načrtu. Naslednja pristopna konferenca je predvidena za 27. junija. Tako bomo dobili Eh, priložnost, da pregledamo dosežene rezultate in eh, upamo, da bomo lahko odprli čim več poglavij. Obstajajo številna področja, ki so izjemno eh, pomembna. In sicer tudi vaš osnutek nakazuje na te pomembne vidike. V poročilu napredku komisija ugotavlja, Eh, da eh, Islandija izpolnjuje politične kriterije eh, kljub finančni in ekonomski krizi, ki sta deželo močno prizadela. Upamo, da je država na to pripravljena, da bo izvedla ukrepe, ki so potrebni za izpolnjevanje pristopnih kriterijev. 14. decembra 2010 je svet podaril, Eh, da demokracija na Islandiji že dolgo časa dobro deluje, da ima eh, močne ustanove in tesne povezave za EU. Svet poleg tega ugotavlja, eh, da je Islandija pripravljena tudi na prevzem skupne zakonodaje in sicer dobro pripravljena in zato gre zahvaliti tudi dejstvu, da je Islandija članica Evropskega gospodarskega prostora. Islandija ima dobro delujoče gospodarstvo in Eh, lahko eh, bo eh, vzdržala tudi pritisku konkurenčnosti. Islandija mora popolnoma priznati evropske pridobitve na daljevanje pogajanj bo za znamovalo izpolnjevanje še nadaljnih pogojev in sicer ali država sprejema eh, zaključke 17. junija 2010 eh, in ali lahko odpravi še obstoječe pomankljivosti. Svet eh, poleg tega spominja na to, da je pogodbena osnova nova za odnose um, med Islandijo in EU še naprej pogodba o evropskem gospodarskem prostoru. E, Islandija je bila zelo konstruktivni, aktivni partner tudi uh, v e, šengenskem prostoru. Islandija lahko pokaže na dobre rezultate pri spremanju evropske zakonodaje in sveto pogulma Islandijo, da nadaljuje s tem uh, delom. Uh, Predlog resolucije Evropskega parlamenta eh, nudi obsežno sliko o doseženih rezultatih eh, in o nalogah, ki jih je potrebno še rešiti. Eh, imamo skupno zavezo, ki jo moramo odprto komunicirati tako vizavi Islandi, kot tudi državljanom Evropske unije. Med mađarskim predsedovanjem je treba še marsikaj postoriti, samo po sebi je razumljivo, Eh, da eh, pri tem projektu računamo na podporo eh, komisije in Evropskega parlamenta. Ohraniti moramo elan v našem delu in še v teh pol leta pospešiti pristopni proces. Trdno sem prepričana v to, da bo pristop Islandije zgodba o uspehu in da bo pristop države še eh, bolj pospešil pristopni proces. Potrebujemo močno Evropo in eh, vsak napredek je zato zelo pomemben v tem kontekstu. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu komisije komisar Füle. Hvala, gospod predsedojoči, spoštovane članice in člani parlamenta. Razprava o Islandiji in o naslednjih korakih v okviru pristopnega procesa je, je zelo pomembna. Hvala lepa parlamentu za izraženo podporo kandidaturi Islandije. Čestitam tudi poročevalcu Predi za izvrstno poročilo. Resolucija Evropskega parlamenta, ki jo trenutno obravnavamo, je zelo dobra. Namreč pravo sporočilo pošilja Islandiji in to v pravem trenutku. Islandija je trenutno predmet postopka screeninga glede skladnosti njihove zakonodaje z zakonodajo skupnosti. 24 poglavi smo že obravnavali, 23 dvostranskih screening srečanje že potekalo tudi na področju ribištva, kmetijstva, okolja, regionalne politike in finančnih storitev. Skrining je pomemben tehničen proces, na sestankih smo že izpostavili občutljiva vprašanja in izzive ter ključna poglavja, kot so naprimer kmetijstvo, okolje in ribištvo. Ta faza pogajalskega procesa se bo zaključila do junija lahko vam potrdim, da pričakujemo, da se bodo dejanska pogajanja začela nekje ob koncu mađarskega predsedovanja. Najprej bomo odprli nekatera poglavja na pristopni konferenci, ki je predvidena za 27. juni. To je ambiciozen, vendar mislim, da dosegljiv časovni okvir, ki bo omogočil vsem zadevnim stranem, da storijo korak naprej. Komisija je seveda pripravljena upoštevati posebne lastnosti Islandije in njena pričakovanja. Istočasno pa bomo ohranili obstoječi pristop, ki velja za pristopna pogajanja in zagotovili varovanje načel in pravil Evropske unije. Zato bomo res skušali delati na odprt, konstruktiven način da bi našli spremljive rešitve za obe strani, tako da bi se tudi odrazila ta velika stopnja sodelovanja, ki obstaja med Evropsko unijo in islandskimi organi. Tako kot pri ostalih pristopnih pogajanjih lahko tudi tokrat pričakujemo, da naloga ne bo enostavna, vendar se mi zdi, da smo se z Islandijo sedaj podali na uspešno pot. Kar zadeva Ice Save, kot tudi vi sami omenjate v svoji resoluciji. Naj povem, da komisija želi, da bi se zadeva čim hitreje razrešila in sicer na način, ki bi bil zadovoljiv za vse strani. Glede fiskalne konsolidacije, glede bančnega sistema in finančnega sistema Islandije, pa naj povem, da imamo pripravljen program IMF-a in Islandija je dobro napredovala v okviru tega programa. Program prilagajanja se izvaja, vlada je tudi sprejela zaveze k dodatni konsolidaciji, k gospodarski oživitvi pa bo prispevala tudi rekonstrukcija dolga. Mislim, da bomo s tem izboljšali tudi samo poslovno okolje. Naj nakratko omenim še instrument predpristopne pomoči. Zato smo predvideli 28 milijonov evrov in sicer naj bi jih porabili v naslednjih treh letih. S temi sredstvi naj bi okrepili administrativne zmogljivosti na Islandiji ter Islandijo pripravili tudi na upravljanje strukturnimi skladi. Predsej še napredek je bil že narejen na področju priprave nacionalnega programa za predpristopno pomoč za leto 2011. Vse skupaj pa se je začelo seveda dogajati v okviru programa TAEX. Strinjam se, da bi morali organizirati tudi javno razpravo o pristopu k Evropski uniji, razpravo, ki bi temeljila na dejstvih. To bi tudi prispevalo k boljšemu razumevanju tega, kaj Evropa počne, zakaj to počne. S tem bi tudi odpravili mit ki trenutno vlada. Vesel sem, da so se islandski organi že začeli aktivno ukvarjati s tem. Spodbudno je tudi to, da se je javno mnenje na Islandiji začelo spreminjati v zadnjem letu in da je javno mnenje vse bolj naklonjeno Evropski uniji. Zato še toliko bolj z veseljem nadaljujemo pristopni pristop. Veseli smo, da se je spremenil njihov pogled na pristop k Evropski uniji in njihovo mnenje o Evropski uniji. Komisija seveda tudi sama spodbuja javno razpravo, posreduje informacije in tako naprej. Delegacija Evropske unije v Reykjaviku deluje v celoti in je tudi aktivno vključena v komunikacijske dejavnosti. Proleg tega pa načrtujemo tudi Evropski informacijski center. Gospod predsedujoči, obdobje skrininga se postopoma zaključuje in vesel sem, da se bomo lahko začeli pogajati o posameznih poglavjih z Islandijo. Hvala. Hvala lepa, zdaj pa prehajamo na govornike v imenu političnih skupin. Začenjamo z gospodom Predo za minuto in pol iz ELS. Hvala lepa. Pozdravljam eh, besede komisije in sveta in dobro sodelovanje pri pripravi te resolucije ko smo se odločili pred devetimi meseci, ko smo izrazili svoje mnenje glede predloga za, oziroma prošen za pristop Islandije, smo opredelili ustrezne politične kriterije. Gre za staro demokracijo in moramo upoštevati napredek, ki je država eh, storile pri izboljšanju neodvisnosti sodstva z ustrezno njim oblikovanje funkcije pravosodnega ministra, imenovanjem sodnikov. Zdaj treba poskrbiti za to, da se bojo ukrepi tudi izvali. Potem imamo tukaj gospodarske faktorje. Islandija, ki je članica Evropskega gospodarskega prostora, že izpolnjuje mnogo kriterijev. Pozdravljam ustrezno zakonodajo, ki je bila sprejeta in upajmo, da bodo to podprli tudi prebivalci na referendumu čez tri mesece, da se bo s tem. Eh, bo rešil tudi spor, ki ga imamo. Pristop Islandije Evropske unije je enkratna priložnost za Evropsko unijo za ukrepitev prisotnosti v Arktiki. Zelo pomembno je upoštevati vse faktorje pri uspešne izvedbi pristopnega procesa. Treba je sprožiti javno razpravo in uh, pridobiti mnenje vseh eh, deležnikov. Islandsko prebivalstvo mora pokazati interes za nadaljevanje pogajanj. Hvala lepa, gospod Sasoli, za socialiste in demokrate, za dve. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Glasovanje jutri bo verjetno ena od pomembnih etap, ki bo pripeljala Islandijo na poti k Evropski uniji. Kot je rekel gospod Preda, predsed napredka je bilo že doseženega. Naprimer, sodstvo je postalo neodvisno. Imamo tudi posebno komisijo, ki trenutno preizkuje posamezne procese, ki so privedli do razpada bančnega sistema na Islandiji. Vzpostavljena je bila tudi parlamentarna komisija, mešana parlamentarna komisija Evropske unije in Islandije, ki obravnava možnost vstopa v evroobmočje. Vse več izkušenj imamo tudi na področju obnovljivih virov energije. Potem je tu vprašanje ISAFE. To je zelo kočljivo vprašanje, ki ostaja odprto. V soboto bo potekal referendum, na katerem bodo islanci izrazili svoje mnenje. Ne glede na to, kakšen bo rezultat na referendumu, pa mislim, da se s tem samo kaže, da Islandija spoštuje demokratične principe in da pravzaprav državljanstvo nalo, nalaga tudi odgovornost glede pristopnega procesa. Islandska vlada si je po prvem referendumu, ki je bil neuspešen, zauzemala in prizadevala za to, da bi državljano pojasnila, zakaj se Islandija želi odkupiti in vsem vrčevalcem iz Norveške in Velike Britanije povrniti izgubljena sredstva mislim, da bi lahko zaradi tega prišlo tudi do neke vrste zaprtja in potega vase strani islandske družbe. Evropa in Islandija morata skupaj najti najboljšo rešitev, zato da se bodo spoštovali tudi pogoji in merila, ki so omenjeni v pogodbi. S tem bomo poskrbeli tudi zato, da se spoštujejo specifične lasnosti te države. Pristop Islandije k Evropski uniji bo Evropski uniji omogočilo, da se razširijo meje Evropske unije vse do Severnega pola. To bo pozitivno tako z političnega, gospodarskega, okoljskega in znanstvenega vidika. Po 60 letih bo Evropa torej ponovno dokazala, da je še vedno privlačna. Hvala lepa, gospod Gallagher, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Veseli me, da sem od komisarja zvedel, da je eh, screening poteka in eh, da pričakujejo za. Odprtje se jih eh, poglavi v kratkem Islandija kot članica Evropskega gospodarskega prostora ima veliko prednost, da se so že sprejeli zelo veliko delov Akija. Veseli me tudi, da 65 odstotkov prebivalcev podpirajo eh, pogajanja in nadaljevanje pogajanj. Sam bom izkoristil svojo funkcijo da, zato, da bi vplival na islandske ljudi. In sicer, da se odločijo takrat, ko bo eh, to pomembno. Naslednjo srečanje bo 26. in 27. aprila mešanega odbora, parlamentarnega odbora z Islandijo. In to bo tudi priložnost za poglobitev sodelovanja z islandskim parlamentom. Sem pa razočaran, da obaljne države niso dosegle sklepa marca v Oslo, to je nujno potrebno, ne moremo uh, ustrezno eh, porazdeliti ulov eh, skuš na ustrezen način. Hvala lepa, gospod Rand, za eno minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Majhna država, vedno povzroča glavobol Evropske unije pri pristopanju. Islandija eh, je na področju ribištva in drugih zadev, ki smo jih slišali, problematična, vendar pa imamo recept v tem parlamentu. Moramo izraziti dobrodošljico takim državam in jih ustrezno tudi obravnavati. Omenim, pristop gospoda Tenoka kot načelni pristop eh, do Islandije. Tokrat eh, naša skupina ogovarja radikalnemu tonu teh amadmajev, zato bi vas prosil, da najdete nek kompromis s poročevalcem. Tukaj bomo potrebovali eh, dodatne tlmače, da bomo to eh, rešili in na šest dodatnih sestankov. Hvala lepa, gospod Trenok, za eno minuto. ICR popolnoma podpira pristop Islandije Evropski uniji, če tudi je to odločitev stvar Islandije, ki se bo odločala na referendumu. Islandije je majhna, stabilna, bogata demokracija in je članica sveta Evrope temelji pa predvsem na ribištvu in je imela katastrofalne izkušnje na finančnem eh, trgu. Mora narediti veliko koncesij za zaščito eh, ribištva, če želi vstopiti v Evropsko unijo. S tem ima Evropska unija odlično priložnost, eh, da zahteva večje reforme ribiške politike, kar zadeva kitolov ne, jaz sam ne maram eh, tudi piterinje boje ali pa bikoborbe in to je še vedno dovoljeno v določenih delih Evrope na osnovi nacionalne kulture. Islandija, če se pridruži Evropske unije, mora imeti možnost za zaščito svojega kitolova, če na tem strajajo. Treba pa je tudi vrniti denar eh, Združenemu kraljestvu in nizozemski po propadu ISAF-a. E in eh, tukaj bi lahko videli veliko veliko težavo zaradi podpore Združenega kraljestva. Hvala lepa. Gospod Campbell za EFT. Gospod predsedujoči, 1. april se imenuje 1. april, dan norcev. Ljudje se hecajo drug drugega. Islandija se namrava pridružiti Evropi naslednje leto in to je 1. aprilska eh, šala. 65 odstotkov eh, Islancev naj bi želi ostati neodvisnih, eh, samo manjši procent se želi pridružiti in celo velik odstotek. Podjetje je proti, želijo si varnost evra, tudi to je prva aprilska šala. E, vse banke eh, se upirajo temu, da bi kupovali portugalske obveznosti. Islandija ne bo porabila veliko sredstev, da se bo pridružila eh, katastrofalni ribiški politike Evropske unije in ne bo se uh, ločila od svoje demokracije, za katero bi se zaslužila zaščito UNESCO. Torej, ne slepimo se. Nič ni tako, kot izgleda. Hvala lepa. Nekoliko sem zmeden eh, zaradi prvoaprilskih šal. Danes je 6. april, ni 1. april, ampak eh, ne, no, lahko pa je 1. april kadarkoli, če se tako odločite. Naslednji gospod The Griffin. Gospod predsedujoči, kot je tukaj običajno, ta razprava nima povezave z realnostjo in tudi demokratična večina govori o Islandiji kot eh, o dejstvu, da bo Islandija potegnjena v črno luknjo Evropske unije. Tisti, ki želijo ohraniti svojo neodvisnost, predstavljajo dve tretjini v Islandiji, ki ne zaupa ti ljudje ne zaupajo Evropski uniji. Tisti, ki so podpirali pristop, so se zmanjšali z 30 na 18 odstotkov. Ljudje si želijo svobodo in neodvisnost, ne pa federalizem in. Uh, to je vse na robu revolucije. Lahko govorite tako ali drugače, ampak eh, finančna povezanost eh, med ljudmi bo draga za vse nas eh, in bo imela fatalne posledice za utopične predstave, ki jih imate in tisti, ki želijo biti, bodo končno svobodni. Hvala lepo, gospod Svensson. Hvala, gospod predsedojoči. Islandija je seveda majhen narod eh, z malo prihodka, ampak vendarle so to velik narod. Eh, Islandija ima demokratično tradicijo, na katere se lahko ozre, ima impresivno kulturo, eh, dober sistem socialnega zavarovanja, ki je veliko boljši kot v drugih državah. Seveda lahko brezkončno Eh, govorimo eh, o ekonomski krizi leta 2008, ampak eh, to je občutilo več držav, ne samo mala Islandija. Mala država za 300 tisoč je seveda še bolj prizadeta zaradi takih tržnih razmer. To vpliva tudi na upravo in tega ne gre pozabiti, če govorimo o otočni državi blizu Arktike. Prav tako razumem, da imajo islanci interes za ribištvo, kaj te generacije na otoku živijo od ribištva. In to moramo upoštevati. Govorimo o malem narodu, ne o ogromni državi. Islandija eh, seveda potrebuje natančno pročitev in Eh, mislim, eh, da so bili veliko boljši kot mnoge druge države. Eh, prav tako mislim, gospod predsedojoči, da bi bilo boljše za Norveško, da bi se počasi približala. Islandijo bi morali pozdraviti v naši sredini. Hvala. Eno lepto. Hvala lepa, gospa Sinner, za eno minuto. Hvala lepa, predsedujoči, in hvala tudi poročevalcu. Resolucija pred nami pokriva večino eh, področji. Islandija se hit, hitro napreduje pri obravnavi posameznih poglavij. 23 jih je že obdelala. Gre tudi za posebno skupino za preiskave glede eh, propada bančnega sistema. Tudi tukaj je Islandija storila, kar je morala. In to moramo pozdraviti. Evropska unija in njene države članice bi morale posnemati Islandijo pri njenem pristopu. Tudi kar zadeva kar zadeva zaščito skuše. Referendum je nujno potreben po eh, pogajanjih in po sklepih iz islandskega parlamenta. Če sprejmemo odločitev brez eh, posvetovanja, je to kratko vidno, ribiška politika je ključnega pomena, uspeha, eh, pogajen za pristop. Končno bi želela veliko uspeha drugi seji skupnega parlamentarnega odbora 27. in 28. aprila, ki jo vodi Pat Gallagher. Gospod Stevenson. Gospod predsedujoči, veseli me da večina islancev pravi, da nimajo namena pristopiti Evropski uniji, kaj ti čisto preprosto ne vem, zakaj bi pristopili, kaj bodo dejansko prinesli Evropskemu klubu, ima upropadlo gospodarstvo. Njihov vulkan je zaprl naš zračni prostor za osem dni. Bog ne da, da se to še enkrat zgodi in tudi zmanjšujejo ostale že skušaj. 370, dan, 350 eh, ton so polovili pred časom, eh, letos bi jih naj 125 tisoč eh, ton. Kakšno je to strezno ribi, ribiško upravljanje? Vedno pravi, da so ponosni na to. To je pravzaprav že skoraj kriminalno, to je skoraj že nezakonito rivarjenje in na noben način Islandije ne bi smeli povabiti v Evropsko unijo. Gospod Kadek. Gospod komisar, kolegice in kolegi, Evropski parlament ima samo en sedež in sicer v Strasburu. Kot verjetno veste, vprašanje povezano s kušo skrbi tudi komisijo. Ferski otoki Islandije in Evropska unija so se o tem pogovarjali in pogajali, vendar so pogajanja bila neuspešna. Ko gre za skušo, nismo uspeli porazdeliti ribolovnih kvot. Od leta 2010 Islandija zahteva veliko više kvote kot v preteklosti. Namreč zaradi podnebnih sprememb se je tudi stalež ribe precej povečal. Kolega Stevensov je ravno kar povedal, da želi. Bruselj 200 tisoč na 500 tisoč ton povičati ribolovno kvoto za skušo. S tem pa samo škodimo ribičem v Evropski uniji. To je, mislim, da zelo slab znak za pogajanja. Želimo si, da bi se čim hitreje rešil ta spor, med Evropsko unijo in Islandijo. Islandija je tista, ki se mora prilagoditi naši skupni ribiški politiki, ne pa da se bo naša skupna ribiška politika prilagajala Islandiji. Islandija se po mojem igra nevarne igrice, zato ker usiljuje nespremljive pogoje. Morala bi podati bolj realističen predlog. Nihče na koncu ne želi, da bi prišlo do prekomernega ulova, da bi prišlo do propada staleža skoš. Zato res Islandijo pozivam, da pokaže več fleksibilnosti, več odgovornosti v teh pogajanjih, predvsem pa več preglednosti v razpravi. Hvala.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 V skladu s poročilom komisije je Islandija dobro pripravljena na vstop v skladu s časovnim okvirom. Vendar pa se moramo spomniti, da gre tukaj predvsem za prizadevanje vlade in državljanov. Informiranje javnega mnenja je ključno pomembno za čim bolj učinkovito članstvo Islandije v Evropsko unijo. Polske izkušnje kažejo na to, da ni pomembna samo informacijska kampanja vlade in medijev, ampak tudi nevladnih organizacij na lokalni in regionalni ravni. Gospod Lukan după cum am observat i în cadrul vizitei delegaiei oficiale a parlamentului european islandia je vložila zelo veliko v izobraževanje v raziskave in razvoj. rad bi čestital oblastem da so podprli lizbonsko strategijo in da so sodelovali v njej. Sprejeli so strategijo 2020 za Islandijo, kjer povdarjajo, kako zelo pomembni so ti cilji na teh področjih za prihodnost. Mislim, da bomo s članstvom Islandije dobili več stabilnosti, ravno tako bo Evropska unija dobila večjo vlogo v arktični regiji in prispevala k zmanjšanju podnebnih sprememb. Zelo pomembno je, da izboljšamo dialog s civilno družbo, istočasno pa tudi dialog med Islandijo in Evropsko unijo. Priporočam državljanom Islandije, da počakajo na zadnje rezultate, preden se odločijo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsedojoči lahko si čestitamo, da si Islandija želi vstopiti v Evropsko unijo. To pomeni, da je Evropska unija še vedno zelo privlačna. Evropska unija je zgodba o uspešnosti, ker si tak, tudi Islandija s tako visokim življenjskim standardom želi vstopiti v našo unijo. Članstvo Islandije pa ne sme biti avtomatično. Premisliti je treba tudi o tem, kakšno dodano vrednost lahko dobimo z vstopom Islandije. Islandska zakonodaja je že sedaj usklajena z Evropsko, ravno tako zelo tesno sodelujejo z NATO. Islandija je zelo bogata država, je pa tudi draga in zato moramo zagotoviti, da izpolni vse kriterije, zato pa potrebujemo odprt dialog o članstvu. Gospane Vedalova, najlepša hvala. Gospod predsedujoči, treba je upoštevati veliko vidikov glede članstva. Gre za demokratično državo, ki izpolnjuje vse kriterije v zvezi s človekovimi pravicami. Islandija je že članica proste trgovinske cone in v primerjavi z drugimi kandidatkami je vodilna, ima zelo dober, dobro delujoč trg, vendar pa je finančni sektor in bančni sistem zelo šibek. Stvari se izboljšuje, vendar pa zelo počasi inflacija še vedno uh, raste, istočasno pa raste tudi brezposelnost. Pozdravljam odločitev Islandije, da krepijo neodvisnost eh, sodstva. Mislim, da je Islandija veliko storila na področju eh, šolstva in kulture. Ti so v skladu z eh, evropskimi standardi in sodelujo tudi v programih kot Erasmus Mundus. Mislim, da gre za stabilno demokracijo z stabilnimi inštitucijami. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo komisar File. Uh, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane poslanke in poslanci. Današnja razprava je bila zelo produktivna, ko smo skušali identificirati korake, ki jih mora storiti Islandija za pozitiv rezultat pri predpristopnih pogajanj. Danes smo razpravljali o poročilu o napredku Islandije in v poročilu smo ugotovili, da je Islandija dosegla zelo veliko in da je napredovala pri veliko področjih, vendar pa ima še nekaj odprtih vprašanj. Nekateri ste že omenili skušo. Čeprav je to predvsem povezano z upravljanjem, z staležem skuše v severno-vzhodnem Atlantiku. V zvezi z obaljnimi državami bi povedal še naslednje. Zelo smo razočarani zaradi rezultatov pri zadnjih posvetovanjih. Obstajajo še vedno razlike med različnimi strankami. Evropska unija in Norveška na eni strani in pa Ferski otoki in Islandija na drugi strani v zvezi z njihovimi kvotami trajnost tega staleža je zelo pomembna za prihodnost našega ribištva. Zato bo komisija skušala preučiti vse možnosti za uravnoteženo eh, rešitev za obalne države glede staleža skuše. Spoštovane poslanke in poslanci, Islandija sedaj vstopa v odločilno fazo. Hitrost pristopa pa je seveda odvisna od njihove odločnosti. Prepričan pa sem, da bo z našo podporo, z našo pomočjo in s pomočjo svojih državljanov storila velik napredek k pristopu in vstopu v Evropsko unijo. Najlepša hvala, gospod komisar. V imenu sveta ima besedo gospa Gjuri. Pet minut. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Spoštovani poslanke in poslanci, najlepša hvala za to razpravo. Omedili ste kar nekaj vprašanj in vsa ta so zelo pomembna v pristopnih pogajanjih. Komisija se bo kvarjala s tem, mi pa bomo natančno sledili dogajanjem. Sama bom sodelovala na svetu aprila in Prepričana sem, da bomo dobili informacije iz prve roke od islandskih oblasti. Nikoli nismo dvomili v to, da če se pogledate kmetijstvo in ribištvo ali pa ohranjanja ledu, eh, je jasno, da so ta vprašanja najbolj zapletena. Prepričana pa sem, da se bo komisija transparentno lotila vseh teh vprašanj v času pristopnih pogajanj bodo, eh, boste poslanci dobili informacije in vas bomo obveščali. Zelo sem zadovoljna, da v razpravi nihče ni podomil v to, da bi Islandija bila delojoča demokratična država z dolgotrajno politično kulturo. Vsi smo to priznali. Prepričana sem,